Good morning, everybody. Thank you for reminding me to. Hvala lepa, hvala lepa, da ste me spomnili, da moramo pravočasno začeti. Vidim, da so poslanci odbora regije že v dvorani, pozdravljeni. Predlagam, da začnemo. osnutek dnevnega reda imate pred seboj. Preden sprejmemo dnevni red, vam želim sporočiti nekatere spremembe, ki jih bomo uvedli. Gospod Valkarsel ima dve pomembni zasedanji danes do povdan, povezani z njegovo funkcijo um, kot podpredsednik Evropskega parlamenta, zato ne bo mogel biti prisoten generalni sekretar CMR bo na srečo z nami že dopoldan. Hvala lepa torej za to. Predlagam dve spremembi za dnevni red, torej, da bi imeli izmenjavo mnen z CMR danes dopoldan. imeli bomo tudi izmenjavo mnen z Filom Vilm Ovenom. Razpravo o kohezijski politiki gospoda Valkarsela pa bomo premaknili na danes popovdan. To bomo obravnavali po predstavitvi programa ESPON. Hvala. Predlagam, da lahko to redni red sprejmemo. Gospod Venicerov, izvolite, kdaj bomo glasovali? Hvala za vaše vprašanje. Okrog 11 in 15 bomo glasovali. O tem smo govorili s sekretarjatom včeraj. Rekla sem sekretarjatu naj pošlje časovnico, ampak tega niso storili, se upravičujem. Ampak eh, to bo v prihodnosti rešeno. Jaz sem koordinator in tudi drugi kolegice in kolegi so koordinatorji. Nekateri kolegici in kolegi imajo druge dejavnosti in pridejo sem samo na glasovanje. Lepo prosim, da sekretarjat pošlje to sporočilo zdaj. Da, seveda bomo prosili sekretarjata, da vam pošlje sporočilo. I'm sorry. So we can adopt the agenda? Lahko dnevno red torej sprememo. Super, najlepša hvala. Druga točka na dnevnem redu je sprejetje zapisnika seje 15. oktobra. Zapisnik je na voljo na spletu. In kakor veste, 17. septembra smo se odločili, da bomo tudi mi prispevali k pobudi Evropskega parlamenta za delo brez dokumentov v papirnati obliki, zato dokumentov v papirnati obliki več ne bo. Če nihče temu ne bo nasprotoval, tekom sestanka potem bo zapisnik sprejet. V redu, hvala, nadaljujemo naprej. Sporočila predsednice, imam samo eno sporočilo za vas danes. Gospod Omarči, izvolite euh, une simple remarque. Samo pripomba. Želel bi, da bi v zapisniku upoštevali tudi moje pripombe e, sestanka na koordinatorjem v zvezi s posebnim poročevalcem. Hvala. Yes, you want to, uh, your remark? Da, to bomo omenili v zapisniku. vašega mnenja nismo mogli vključiti v razpravo koordinatorja, zato bo to vključeno v zapisnik prejšnje seje. Se strinjate? Hvala. Imam samo eno sporočilo. Gre za skupino na visoki ravni za spremljanje poenostavljanja postopka prejemanja sredstev iz ESI. Skupina strokovnjakov na visoki ravni se je prvič sestala in 12 članov skupine na visoki ravni, vključno s predsednikom Kalasom, se je sestalo z predstavniki institucij EU. V imenu parlamenta je bil tam gospod Celer kot podpredsednik odbora regije. Namen nove skupine na visoki ravni je, da bi zmanjšali učinek kompleksnih upravnih pravil na prejemnike. Govorili bodo o možnostih poenostavljanja, cenejšemu upravljanju, ekoheziji, dostopnosti sredstev in um, pojavu kot države članice dodaja svoja pravila evropskim pravilom. S ponaštevitvijo je mogoče ovire odpraviti, zato da bi lahko bila finančna sredstva na voljo več prejemnikom in več regijam. Prve rezultate pričakujemo čim prej v obliki izmenjave mnen z odborom regiji v prvi polovici leta 2016. To je bilo moje sporočilo. Zdaj pa bomo prešli na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnen z gospodom Felom Winom Ownom. On je član senata 2 Evropskega računskega sodišča. Govorili bomo o posebnem poročilu številka 10 skozi 2015. gre pa za napake pri javnem naročanju na področju kohezijske politike. Javna naročila so ključnega pomena v kontekstu izvajanja kohezijske politike. Posebno poročilo ocenjuje, ali države članice in komisija rešujejo probleme, ki so bili ugotovljeni v zvezi z izvajanjem pravil na področju javnih naročil. Predlagam, da besedo dobi kar tako je gospod Owen. Po predstavitvi bomo imeli krok vprašanj in odgovorov. Predem dam besedo gospodu Owenu. Želim povedati, da so z nami tudi predstavniki Evropske komisije. Tudi oni bodo dobili besedo zato da odgovorijo na morebitne vprašanja ali da podajo komentarje. Vitorija Aljata, gospod Frank Zebert in gospod Joachim Nunez de Almeida prihajajo iz GD Regio in, in GD Grow. Izvolite, gospod Oven. Thank you. Dear Chair, dear members. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da predstavim to poročilo v imenu Evropskega računskega sodišča. To poročilo smo že predstavili v odboru KONT 15. oktobra, pa tudi v ponedeljek smo bili v odboru IMKO. Zelo nas veseli zanimanje Evropskega parlamenta in vesel sem, da ste namenili nekaj časa tej temi. Skladnost s pravili javnega naročanja na ravni držav članice, na evropski ravni je nekaj, kjer se vedno znova pojavljajo napake. To je vidno v zadnjih nekaj letnih poročilih eh, računskega sodišča in Evropski parlament že nekaj časa zahteva izboljšave na tem področju. Letno poročilo sodišča za leto 2014 je u toreg u odboru kont pokazalo, da se to ni spremenilo. Resne kršitve pravil javnega naročanja predstavljajo skoraj polovico ocenjene stopnje napake na področju kohezije leta 2014. To je sicer zunaj našega revizijskega obdobja, ampak eh, vseeno smo to želeli sporočili. Kršitev pravil javnega naročanja ne zadeva samo skladnosti, ampak lahko vpliva tudi na urednost za denar. Politika javnega naročanja bi morala biti ključni instrument za vzpostavitev enotnega trga in za doseganje pametne, trajnostne in vključujoče rasti. Seveda pa želimo obenem zagotoviti učinkovito porabo javnih sredstev. Ta revizija nam je dala možnost, da bi nadaljevali delo računskega sodišča v zvezi s kohezijsko politiko v okviru večjih letnih poročil. Namen tega je bil, da bi ocenili, ali komisija in države članice učinkovito ukrepajo za to, da bi rešili napake na področju javnega naročanja v okviru kohezijske politike. Torej, kako je potekala revizija? Posvečali smo se koheziji, vključili pa smo Evropski sklad za razvoj regij, kohezijski sklad in Evropski socialni sklad. Obiskali smo štiri države članice, Češko, Španijo, Italijo in Združeno kraljestvo. V vsaki od teh držav smo odkrili veliko napak na področju kohezijske politike v obdobju od leta 2009 do 2013. Revizori so prav tako izvedli revizijo 115 revizijskih organov v državah članicah, ki so odgovorne za operativne programe, ki se financirajo iz kohezijskih skladov. Prav tako pa so poslali kratko anketo vrhovnim revizijskim institucijam. V poročilu smo odkrili naslednje komisija in države članice morajo storiti več za to, da bi se borili proti napakam na področju javnega naročanja v okviru kohezije. Veliko težav je pri tem, kako javni organi po Evropski uniji izvajajo naročanja del v okviru kohezijske politike. Napake v zvezi z javnimi naročili so bile ugotovljene v približno 40 odstotkih projektov. To je veljalo za obdobje 2009 do 2013. Skoraj tretjina teh napak je bila resnih napak. 70 odstotkov napak smo ugotovili v zvezi z RDF. Letno poročilo za 2014, ki smo ga objavili letos, ima enake izsledke. Sodišče je ugotovilo, da je primerov neskladnosti z pravili veljalo za 39 od 117 preverjenih in tretjina jih je bila resnih napak. Sistematična analiza napak pri javnem naročanju strani komisije in držav članic je zelo omejena. Obsežne analize ni mogoče izvesti, zato ker ni na voljo ustreznih podatkov niti na ravni komisije, niti na ravni držav članic. Komisija je izvedla samo eno analizo, to je bilo leta 2011, vendar od takrat se ni spremenilo nič. Revizija je pokazala, da so komisije in države članice začele izvajati ukrepe za to, da bi ta problem rešili, vendar čaka jih še veliko dela. Zakonodaja ima možnost, da bi rešili težave na področju napak pri javnem naročanju, ampak veliko je odvisno od izvajanja. Imamo nove direktive o javnem naročanju in naša revizija je zaključila, da obstajajo določeni elementi, ki so dobri, naprimer kodifikacija sodne prakse, s tem bi lahko zmanjšali pojavljanje napak. Vendar veliko bo odvisno od izvanja v državah članicah. O teh elementih smo govorili predvsem v odboru IMKO v ponedeljek ta teden. Drugi pomemben del zakonodaje so uredbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih kakor veste, to vključuje tako imenovano pogojevanje ex ante. Gre za predpogoje, ki so potrebni za to, da se zagotovi učinkovito in smotrno delovanje evropskih strukturnih in naložbenih skladov. Sodišče je ugotovilo, da je komisija v začetku leta 2015 ugotovila, da 12 držav članic ne izpolnjuje pogojev za uporabo sredstev iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov za javno naročanje. No, dobre novice so, da je komisija 15. oktobra v odboru KONT povedala, da so do takrat tri od teh 12 držav članic izpolnile pogoje teh besed, eh, nismo uspeli analizirati in presoditi, zato o tem ne moremo komentirati ampak še vedno to pomeni, da komisija meni, da devet držav članic ne izpolnjuje pogoje. To so Bolgarija, Češka, Grčija, Hrvaška, Italija, Mačarska, Romunija, Slovenija in Slovaška. Če teh devet še vedno ne izpolnjuje pravilno področje javnega naročanja, potem naše priporočilo še vedno ostaja. Če pogoji ne bodo izpolnjeni do konca leta 2016, bi komisija morala svoje pristojnosti uporabiti konsistentno, tako da suspendira plačila tem državam. Komisija je od leta 2010 sprejela nekaj ukrepov, s katerimi poskuša rešiti splošen problem. Vzpostavili so interno tehnično delovno skupino in akcijski načrt. To so koraki v pravo smer, vendar zagotoviti je treba pravo vodstvo, zato da se problem reši in da se rešijo tudi napetosti v državah članicah. Gre za dva cilja. Po eni strani je treba izboljšati sisteme javnega naročanja, po drugi strani pa je treba spodbuditi absorpcijo sredstev Evropske unije. V poročilu navajamo še nekaj. Informacijska tehnologija, torej orodja IT, bi lahko pomagala rešiti težave pri javnem naročanju, dejansko imajo zelo veliko potencijala, ampak v reviziji smo ugotovili, da se razvoj e-javnih naročil razlikuje po državah članicah. Komisija je na primer predstavila zbirko podatkov Arahne, s katero se želi boriti proti goljofijam, ampak države članice tega ne uporabljajo enakomerno, zato vse države članice še ne izkoriščajo prednosti informacijske tehnologije. Torej, če sklenem, predlagamo naslednje. Komisija in države članice bi morale, bi morale zbirati podatke in analizirati pogostost, resnost in vzroke napak pri javnem naročanju na področju kohezijske politike. Drugič, če pogoje za uporabo evropskih strukturnih in investicijskih skladov niso izpolnjeni do konca leta 2016, bi Evropska komisija morala konsistentno upraviti svoje pristojnosti, da bi za obdobje 2014-2020 suspendirala plačila za tiste države, ki ne izpolnjujejo pogoje, dokler pogoje ne bodo izpolnjene. Tretjič, komisija mora posodobiti akcijski načrt, poročati mora o napredku na letni ravni, prav tako pa mora spodbujati sodelovanje med različnimi oddelki, prav tako pa bi moralo vzpostaviti skupino na visoke ravni, ki bi zagotovila neke vrste vodstvo. Komisija mora prav tako zagotoviti finančne korekcije, če pride do napak pri preverjenih na prvi ravni in sprožiti bi morala tudi postopke zaradi kršitve, če gre za primere kršitve direktive na področju javnih naročil. In na koncu komisija in države članice bi morale uporabiti priložnosti, ki jih ponuja informacijska tehnologija na področjih kot je e-naročanje in orodja za data mining. Hvala lepa komisiji za odlično sodelovanje sodelovali so z nami tekom celotne revizije in odločili so se, da bodo sprejeli vsa naša priporočila. Seveda bomo natančno spremljali njihov napredek. Upam, da bo to poročilo koristno članom in poslancem Evropskega parlamenta, še posebej poslancem iz odbora regij, pri tem, ko se ukvarjate s kohezijsko politiko v Evropski uniji. Hvala lepa za pozornost in se že veselim naše razprave. Hvala. Hvala lepa. Vsi imamo kopijo poročila. Vse podatke imamo pred seboj. Hvala lepa za to celovito predstavitev. Izvolite, kolegice in kolegi. Začel bo gospod Van Nistelrooy. Mislim, da želimo vsi prispevati No, mislim, da po tej predstavitvi spet vemo, kje sistem ne deluje. In glede na to, da imamo pogojevanje ex ante, je to še toliko težje. Moje vprašanje za vas oziroma za komisijo je naslednje. Ugotovili ste, da nekatere države ne izpolnjujejo pogojev. Potem je preteklo nekaj časa do sedaj eh, in stvar je v tem, da začenjamo z novim obdobjem. Verjetno obstajajo razlike med regijami v teh državah, kajte ne gre samo za celo državo. Recimo v Italiji vemo, da se regije v Italiji razlikujejo med seboj. torej, odkot izhajajo napake, iz centralne ravni ali iz regijske ravni? E, sicer bomo pokrivem obdožili države in rekli, Mačarska pač ne izpolnjuje pogojev ali Grče. Ali bi nam lahko dali nekoliko več informacij o tem? In potem še drugo vprašanje, ki gre e, tudi v smeri javnega naročanja. Prejšnji teden sem se srečal, predstavniki svoje regije, na nizozemskem bolj konkretno s eh, predstavniki gospodarstva. Govorili smo o javnih naročilih in vstopu v druge regije. Tudi, če eh, se odločijo za Belgijo, so že vnaprej izključeni in ne morejo se odeležiti javnih naročil. Sedaj eh, vidimo, kako se gradijo te ograje. Ampak mene zanima, kaj se vi e, mislite o javnih naročilih kot takih, če ni zazemsko podjetje, želi e, nekaj narediti na mačarskem, ali jim uspe e, se e, prijaviti na razpis ali ne, e, ali so mogoče e, čisto tehnični razlogi, da razpis ni preveden. Govorimo o prostem trgu. včasih je koristno, če človek vidi, kako se stvari izvajajo v praksi in to nasplošno. Želeli bi tudi slišati vaše predloge, kako izboljšati situacijo. E, prav tako potrebujemo tudi odgovore Evropske komisije in tako bomo že prišli do konca leta 2016. Gospod Vodan. Tudi sam se želim zahvaliti sod, eh, Evropskemu računskemu sodišču zlasti gospodu Filo Vajano Ovno za odlično poročilo, ki je podprto z argumenti, z dejstvi. Najlepša hvala za to. V poročilu so določena razves, eh, razveseljiva dejstva. Pravite, da so nekatere države že začele bolj ukrepati zlasti na področju zbiranja podatkov. Eh, to je zelo pomembno, kajti brez podatkov je nemogoče analizirati probleme na področju javnih naročil ali kjerkoli druge, vendar pa je situacija raznolika. V odboru za proračunske zadeve eh, se često ukvarjamo s temi eh, vprašanji v regijah posameznih držav članic. Situacija je raznolika tudi v Združenem kraljestvo, vsi vsaj med seboj povemo, da imamo težave, čeprav tega ne povemo vedno javno. V državah oziroma v regijah obstajajo problemi. O, s, omenili ste tudi nova pravila za javno naročanje. Ko smo jih videli in ko smo eh, glasovali o njih, smo ugotovili, da vsebujejo veliko dobrega. Sedaj lahko upoštevamo okoljsko vedenje podjetij, eh, lahko poštevamo, eh, kako podjetje eh, zaposluje, potem lahko se zagotovi uporabo ponudb lokalnih ponudnikov. Ampak so še druge stvari. Ali ste lahko naredili analizo, kakšen učinek imajo ta nova pravila na področju javnih naročil? Potem eh, Enotna revizija je drugo vprašanje. Na mnogih mestih so nam rekli, da bi taka enkratna revizija bila eh, dobra. In eh, mislim, da bi morali razmisliti o tem, da bi imeli vse skupne revizijske metode za revizije, ki se izvajajo po državah članicah. Potem eh, eh moja zadnja pripomba se nanaša na prekinitve oziroma zbiranja. To je najbolj kontroverzni del vaših priporočil. Težko je automati, eh, automatično eh, izvajati popravke oziroma prekiniti plačila. Situacija je raznolika, kot sem rekla. Strukturni skladi se eh, namenijo regijam, pa še nižjim eh, ravnem. Včasih so države članice krive za napake, včasih ne. Eh, težko je teči, da bomo avtomatično prekinili eh, izplačevanje sredstev. Potrebujemo nek mehanizem, ki bo omogočal fleksibilnost, ki bo omogočal tudi komisiji odločati o tem, ali eh, bo potrebno prekiniti eh, izplačevanje iz strukturnih skladov in izvajati popravke ali ne. Gospa Tomašič, hvala lepa. Hvala lepa. Najlepša hvala. Omenili ste tudi Hrvaško. Vem, da imamo veliko težav na Hrvatskem. Prav tako vem, da imamo na Hrvaškem eh, vladanje na več ravneh, potem eh, imamo tudi eh, koalicijske vlade in tako drug drugemu nagajajo. Zanima me, ali obstaja kak organ, pri katerem bi se lahko pritožili ljudje z nižjih ravni. kajti vladi se ne morejo pritožiti, eh, če je vlada iz druge stranke. Se pravi, pri javnih naročilih je veliko pri eh, pomp, pritož, ampak ljudje niti ne vejo, komu se naj pritožijo, zato niti ne izpolnijo ponud. Ki bi jih sicer lahko, eh, kjer bi sicer lahko zmagali na razpisih, eh, zato ravno ker ne vedo, komu se pritožiti. Hvala lepa. Gospod van Miltenburg. Najlepša hvala. Najprej najlepša hvala za zelo jasno predstavitev. V bistvu sem šokiran, moram priznati. 40 odstotkov ocenjenih projektov eh, je vsebovalo napake, torej 40 odstotkov od tistih projektov, ki so bili revidirani. In to je res šokanten podatek, da je toliko projektov, Eh, neskladnih z pravili javnih naročil. Tak, tako sem prišel do drugega vprašanja. E, iz svojih izkušenj vem na nizozemskem, da so dodatna nacionalna pravila problem, kajti v nekaterih državah članicah e, imamo e, strožja pravila, kot pa so na evropski ravni. E, In eh, sprašujem, ali upoštevate tudi nacionalna in regionalna pravila, ki se uporabljajo za eh, javna naročila in ali eh, tudi na podlagi tega ocenjujete napake. Ali pa je ta stopnja napak samo rezultat eh, usklajenosti oziroma neusklajenosti z evropskimi pravili, kot sem rekel. Eh, V nekaterih regijah obstajajo strožja pravila in tu bi potem pričakovali eh, višjo stopno napak, če so te razlike upoštevane. Vaša priporočila so pametna. Rekli ste, da pogojevanje ex anta nekatere države, ki ste jih našteli, ne eh, upoštevajo. Eh, to eh, podpirajo tudi moji kolegi, namreč, da moramo dejansko spoštovati svoje lastne politike. E, priporoč, priporočila e, je treba e, upoštevati in tudi prevzeti sankcije, če je treba. Gospod Tomaž, že. Hvala lepa, res najlepša hvala za predstavitev tega poročila, ki je pravi vrelec informacij za nas. Imam pa nekaj konkretnih vprašanj. Prvo vprašanje, ali menite, da v odhodkih za javna naročila na področju kohezijske politike obstaja določena specifičnost, eh, ki izhaja iz regionalne politike. Ali je kaj drugačnega eh, od drugih politik? Ali najdemo iste vrste težav posod ali samo tu? Drugo vprašanje pa se nanaša na stopno nepravilnosti, ki ste jo eh, omenili. Ali nam lahko poveste, kaj od teh eh, nepravilnosti predstavljajo goljofije oziroma korupcija, koliko od teh nepravilnosti bi lahko pripisali korupciji in ali imate številke za leto 2014. Tretje vprašanje. Kako pa Olaf ukrepa na tem področju? kako deluje v povezavi z državami članicami. Ali je to sodelovanje dobro in ali razmišljate, da bi mogoče lahko eh, vzpostavitev evropskega tožilca pripomogla k zmanjšanju eh, goljofij in korupcije na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Mana. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Äh, ich denke, dass äh, die von Ihnen präsentierten Hvala lepa, mislim, da so smernice, ki ste jih predstavili, pomemben korak naprej za to, da bi zmanjšali stopnjo napak v državah članicah. V številnih publikacijah eh, ugotavljamo ali ugotavljajo, da glavni razlog za napake niso goljofije in korupcija, ampak pomanjkljive zmogljivosti glede administracije, tako da gre res za napake. Zato mislim, da je oblikovanje zmogljivosti, tehnična pomoč in tako naprej, to so faktori, ki bi državam članicam lahko zelo pomagali pri zmanjšanju stopnje napak. Nekaj drugega me zanima. Glede regijo in Transparency International sta razvila svežnje za integriteto. Gre za pogodbe med ponudniki, eh, tistimi, ki razpišajo javno naročila, ter izvajalci. Gre za to, da bi se izogibali koruptivnim praksam, vse bi bilo seveda pod nadzorom ustreznega sistema. Nekatere države članice to že izvajajo in zanima me, ali menite, da bi to lahko bilo orodje, ki bi ga lahko uporabili tudi na tem področju, zato da bi zmanjšali stopnjo napak. In še drugo vprašanje glede izvrševanja načela najboljšega ponudnika, ne pa najcenejšega ponudnika. Dobro, danes vsi govorimo o učinkovitosti in o smotrni porabi davkoplačevalskega denarja, ampak upoštevati moramo tudi koristnost in kakovost ponudbe, zato moramo vzpostaviti načelo najboljšega ponudnika, ne najcenejšega ponudnika. To je na določenih področjih uvedeno, na nekaterih področjih pa ne, naprimer v Avstriji, še posebej majhne občine zaradi tega trpijo, bojijo se, da bi jih nekdo tožil, in potem preprosto izberejo najcenejšega ponudnika in ne najboljšega ponudnika. Zanima me, kakšna priporočila imate za to, da bi tudi majhne in srednje velike občine lahko uporabile načelo najboljšega ponudnika. Hvala. Hvala lepa, gospode Mato. Najlepša hvala, najlepša hvala za to poročilo, ki nas nekoliko šokira, ampak ki vse eno odraža. Eh, to, kar se dogaja na terenu. Eh, vidimo, da je stopnja nepravilnosti visoka, kar pomeni, da moramo prevzeti svojo odgovornost in zahtevati od komisije, da ukrepa. Imam pa vprašanje, ali nam lahko poveste, za kakšne nepravilnosti gre in ali se eh, te pravilnosti ponavljajo po državah in regijah. Sprašujem se še nekaj ali eh, mogoče ne gre tudi za probleme v sistemih upravljanja in nadzora, ali ti ne vplivajo na te nepravilnosti pri samih javnih naročilih. Ali so napake oziroma nepravilnosti tudi posledica nesposobnosti regionalnih eh, eh uradnikov ali pa so sistemi šipki? Hvala lepa, gospod Olbrecht. Hvala lepa, nismo imeli časa prebrati vsega besedila. Verjetno so o tem razpravljali že v drugih odborih, ampak moje vprašanje je naslednje. Kje je problem? Problem je v tem, da države članice nimajo sistema, ki bi bil usklajen z evropskimi direktivami. In kar pomeni, da nimajo ustrezne zakonodaje oziroma imajo eh, ustrezno zakonodajo, ampak eh, potem svoje lastne zakonodaje ne spoštujejo in potem prihaja do napak oziroma nepravilnosti. Kaj pa je z evropsko zakonodajo? Ali je leta dovolj jasna? za države članice. Vprašanje je, kje je problem, odkot izhaja problem in če hočemo problem rešiti, moramo odpraviti vzroke. Poveza, to je, vprašanje je povezano tudi z vprašanjem, katere nepravilnosti so najpomembnejše. Ampak, prosim, kaj vi mislite, kje leži bistvo problema? Kaj te države članice bodo kaznovane, če eh, nimajo ostrezne zakonodaje? Če končni eh, prejemnik oziroma dobitnik razpisa ne spoštuje pravil, potem bo kaznovan. Torej, še enkrat vprašanje, kje je bistvo problema in kdo bo kaznovan? Hvala lepa, gospa Bresto. Hvala lepa, gospa predsednica. Jaz poskušam razumeti vaše vprašanje v, v zvezi z napakami. Danes bomo glasovali v poročilo, kaj je se vogan. In govori se točno o tem vprašanju. Ali moramo najprej bolje kodificirati tipologijo nepravilnosti, tako da bomo vedeli, kaj je namenska napaka, kaj je nenamerna napaka in kaj je goljofija. Eh, pot, potem moramo vedeti, katere nepravilnosti so posledica nejasne zakonodaje oziroma katere so tiste, ki se ponavljajo eh, in bi jih lahko eh, odpravili, če bi imeli tako tipologijo nepravilnosti. Po moja je to bistvenega pomena. Tu gre. Eh, tudi za eh, medinstitucionalni dogovor o boljši zakonodaji, ki mora biti enostavnejša in transparentnejša in ki bi omogočala tudi bolje razlikovati med eh, nepravilnostjo in goljofijo. Moramo pa imeti možnost odkriti tudi na mirne nepravilnosti, ki se lahko potem spremenijo tudi v eh, goljufijo. Po, potrebujemo tipologijo, moramo kodificirati najpomembnejše nepravilnosti in imeti potem drugačen pristop do njih glede na eh, to, eh, kdo je odgovoren, ali regija ali država. Potem so velike države regionalizirale kohezijsko politiko na zahtevo Evropske unije. In tu je potem treba vedeti, kdo je odgovoren, eh, katera raven je odgovorna. To je tudi v skladu z načelom sozvezjarnosti. In prav tako bi, moramo vedeti, kje prihaja in zakaj prihaja do nepravilnosti. Ne smemo pa kaznovati tistih, ki niso krivi za nje. Torej, vedeti moramo, ali je država sprejela slabo zakonodajo, kajti zakonodaja na področju javnega naročanja je vedno zelo zapletena. Hvala lepa. Gospa Smolkova. Slabo. Mislim si, že... Najlepša hvala za besedo. Želim se vam zahvaliti za odlično odpravljeno delo, ampak ne strinjam se z nekaterimi eh, zaključki če pride do uh, nepravilnosti, ste, ste rekli, je treba uh, prekiniti z izplačevanjem sredstev. To je zadnja rešitev v sili, po moje. Kaj pa narediti, če so določene, eh, določeni ukrepi bili sprejeti na ravni odbora regije? Kaj ti to bo vplivalo tudi na naj na regije z najmanj ugodnimi pogoji. Kar pomeni, da moramo sodelovati z odborom regij, prav tako moramo se pogovoriti tudi z nizozemsko in slovaško, ki bosta predsedovali Evropski uniji naslednje leto. Tudi znotraj našega odbora moramo tem vprašanjem posvetiti ustrezno pozornost, in poskušati moramo rešiti napake oziroma jih odpraviti. Jaz mislim, da večina držav eh, nepravilnosti ne dela namerno in ko bomo naslednje leto obravnavali to oceno, lahko upamo, da teh nepravilnosti ne bo več. Skupaj z odborom regi in eh, z eh, državama, ki bosta predsedovali, moramo ukrepati. Hvala lepa. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja także chciałem bardzo serdecznie podziękować. Pod Hekman, hvala lepa. Tudi sam sam želel iskoristiti to priložnost in se eh, govorca zahvaliti za to zelo celovito eh, poročilo. Poročilo sebuje razpravo o mnogih težavah in problemih povezanih z javnim naročanjem. Eh, sprašujem vas, ali ne menite, da na tem področju obstaja samo en ključni sistem in ta je, da je sistem javnih naročil tako zapleten. Na eni strani imamo direktive, na drugi strani imamo situacije, kjer se nekatere države članice odločijo za še dodatna pravila, vse skupaj potem oteži sistem, ki je že tako in tako težek. In potem imamo take situacije, kot jih je opisal gospod Olbreh. Nekaterim državam članicam ne uspe izvajati svoje lastne zakonodaje in eh, rezultat pa je naslednja situacija. Predstavljajmo si, da smo mi upravičenec, pred, nas, pred nami je eh, cel labirint različnih eh, ured, težko se je med njimi znajti in ne delati napak pri tem. Veliko teh napak in nepravilnosti je verjetno nenamernih nastane enostavno v samem postopku. Moje vprašanje je naslednje. Ne glede na vaša priporočila, ki so pomembna, ampak eh, ali ne menite, da bi morali nekoliko uh, morali poenostaviti sistem? Vaše prvo priporočilo bi moralo uh, iti v tej smeri. Mogoče bi lahko to rekli komisiji in komisija bi se potem mogoče lotila poenostavitve sistema in to bi bila buda za države članice, da bi tudi same poenostavile eh, svoje sisteme, gospod Bolček. Najlepša hvala za besedo. Moram reči, da v točki 33 piše, da nekatere države članice ne upoštevajo Olafovih priporočil oziroma Olafovega mnenja. Francija in Španija v obdobju 2009-2013. Takrat eh, področje javnih naročil eh, ni bilo urejeno. Eh, mene eh, zanima, zakaj je prišlo do te razlike med ugotovitvami Olafa in eh, revizijskega sodišča ali sodišče meni, da Olaf dobro upravlja svoje delo oziroma kje je problem. Nekatere države izgledajo, nimajo nobenih težav na področju javnih naročil, če je temu res tako, je to uh, dobro. Ampak potem točka 22 eh, se nanaša na Češko republiko in na nove organe, ki so bili ustanovljeni. Vidimo, da obstajajo razlike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 Mas eu gostava de enfatizar. Voilà. Pois também a importância das auditorias, e em especial de um relatório como este que nos é apresentado. E, naturalmente que e, também. Hvala lepa, dobro, da imamo sedaj to revizijo. To, kar je tukaj opisano v scenariju, je zaskrbljujoče. Številni so govorili o tem, da je treba postopke postopke poenostaviti, morali pa bi tudi jasno določiti, kaj se zgodi ob nespoštovanju pravil. Kohezijska politika je preveč pomembna. Ne smemo je prepuščati takšnim scenarijem, ki je tukaj opisan. Za države članice. In zlasti za revnejše regije v Evropski uniji je kohezijska politika izredno pomembna in ravno ti se morajo najbolj držati pravil. Najlepša hvala. S tem smo zaključili ta krok vprašanj in eh, predlogov, ki so jih imeli člani odbora regij. In eh, vidim, da so nekatera vprašanja bila namenjena Evropske komisiji. Eh, najprej bom dala eh, besedo eh, vam, gospod Oven, potem pa predstavnikom komisije, da bodo še oni odgovorili na postavljeno vprašanje. Najlepša hvala in eh, najlepša hvala za to zanimanje. Eh, vsaj 13, odbor, 13 poslancev se je javilo, to je rekord v primerjavi z drugimi odbori in eh, ne bom vsega eh, mogel odgovoriti, gospod Van Nistelrooy. No, vse je 12 ali 13. Mogoče 15. Mogoče 15. V Walesu vedno pravimo, da je številka 15 krasna številka, ker je toliko igralcev ragbija v ekipi. Torej 15. Gospod Van Nistelrooy, eh, vprašali ste, kje je bistvo problema na eh, ravni držav ali regij, včasih na obeh ravneh. Eh, Veliko krat gre za sistemske probleme v štirih državah članicah oziroma v treh državah članicah. Eh, smo si pogledali stvari, imajo dolgo zgodovino na tem področju, ampak napake so bile resne. Italija, Španija, Združeno kraljestvo, tu je decentralizirana državna uprava, ampak nekateri vzorci se ponavljajo. Nismo razbili vseh podatkov, da bi ugotovili, ali imata Wales ali Andaluzija kakšen poseben problem, kajti eh, na ta način statistični vzorec ne bi bil veljavn. Ampak, eh, če eh, vzamemo vzorec držav članic, pa to delamo zato, da razumemo, na kateri ravni se težave pojavljajo. No, kaj smo opazili? Mislim, da gremo v pravi smeri gre pa za vprašanje povezanosti v velikih državah članicah med eh, centralno vlado in regijo. Videli smo veliko odličnih pobud, ki so bile sprejete na centralni ravni, recimo eh, organizacije za eh, centralizirano javno naročanje, potem v Italiji je bila ustanovljena agencija za boj proti goljofijam, ampak te eh, organizacije, ti organi niso uspeli eh, ustrezno komunicirati z regijami. Tako da regija niti niso vedele, kaj se, eh, kaj se dogaja. Tako da upam, da bomo eh, to lahko izboljšali tudi s pomočjo komisije. Eh, gospod Von, najlepša eh, hvala za vaše pripombe in hvala, ker ste tudi tukaj. Bili ste tudi v odboru KONT. Ja, res je dobro, da nekatere države članice že začenjajo E, ukrepajo. Kot veste, težave obstajajo in letno poročilo e, kaže, da obstajajo še vedno resne nepravilnosti, ki bi se jim raje e, izognili. Ne bom govoril o letnem poročilu za visoke uradnike v Združenem kraljestvu. Pozneje, proti koncu meseca, bomo govorili o teh problemih vsaka eh, država članica se mora eh, iz tega nekaj naučiti, zlasti če prihaja do ponavljajočih se problemov. Nova pravila za javna naročila imajo nekaj dobrih eh, lasnosti, so nekoliko poenostavljena, potem pa eh, obstajajo tudi tveganja, da stvari ne bi bile uravnoteženo izvedene. Eh, okoljsko ekonomska in socialna dimenzija sta dobrodošli. Vem, da je to parlament tudi pozdravil, ampak nova pravila pa lahko zahtevajo tudi prehodna obdobja, v tem času lahko pride do več napak in nepravilnosti. Ampak glavni podarek novih pravil je na večji eh, diskrecijski pravici, eh, na poenostavitvi Poenostavitev je nekaj, kar računsko sodišče zahteva že dolgo časa na tem področju, ampak sama implementacija oziroma prenos zakonodaje bosta pa bistvenega pomena. O tem bo govorila komisija več. E, eh, kaj ti, e, eh, če je diskresijske pravice več, lahko pride stvari v napačne roke. No, računsko sodišče. E, Eh, je našlo nepravilnosti, ki bi jih morale najti službe komisije, kar pomeni, da si eh, moramo tudi izboljšati zaupanje v revizijske sisteme komisije in držav članic. No, ampak trenutko, trenutno še vedno izvajamo funkcije, ki izhajajo iz pogodbe. Eh, potem prekinitev eh, izplačevanja in popravki. Veliko kolegov je reklo, da je avtomatično eh, prenehanje plače, plačevanja vedno težko. V našem poročilu imamo tudi navedene kriterije. Komisija ocenjuje njihovo izpolnjevanje, ampak uredba je jasna do leta 2016 morajo biti izpolneni pogoji ex ante. Če komisija ugotovi, da niso bili, bi moralo priti do prekinitve plačil. V kakšni obliki, eh, na katere sklade se bo nanašala ta prekinitev, eh, to je pa verjetno neko drugo področje, kjer bo morala komisija ukrepati eh, sorazmerno in na podlagi diskrecijske pravice. Ampak pre, e, uredba je jasna, če do konca 2016 e, ti pogoji ex ante še niso izpolnjeni, potem mora priti do prekinitev. To bomo podarili v svojih priporočilih. Pred nami je še eno leto. Slišali smo, nekatere države članice so napredovali. Eh, napredovale in smo jih črtali se seznama. Gospa eh, Tomašič, eh, posta, bili ste vprašanje o možnosti pritožbe. Ne vem, kako je na Hrvaškem, komisija mogoče ve, ampak eh, v vsaki državi članici imamo posebno revizijsko institucijo, revizijsko sodišče in Eh, vedno več je pritožb, ki so naslovljene na računsko sodišče, potem eh, lahko tudi ombudsman prevzame včasih eh, določene zadeve, ampak mogoče bi se morali pogovoriti s komisijo o vašem vprašanju. Razumem, o čem ste govorili. Gospod Van Noltenberg, ali eh, lahko povzročajo težave tudi goldplating oziroma dodatna nacionalna pravila? Eh, Češka recimo je imela zelo dobre namene, ampak je stvari zakomplicirala. Eh, Kaj ti tu je tudi vprašanje različne razlage direktiv, na strani 29 pišemo o tem. Eh, tu je omenjen eh, problem razlage v Italiji v zvezi z razlikovanjem pogodb. Gospod Omađi, rekli ste, ste oziroma vprašali ste, če se pojavljajo težave tudi na drugih eh, področjih evropskih politik kot pri SKP. Eh, da, ja, ja. Eh, lahko vam damo poročilo in si pogledate nepravilnosti tam. Zorec je zelo podoben, ampak mi smo se tokrat osredotočili na nepravilnosti na področju kohezijske politike, kajti tu je zelo visoka stopnja. Uh, zelo visoka stopna nepravilnosti pri eh, javnih naročilih. Problemi se pa pojavljajo tudi v kmetijstvu. Eh, kašne so pa številke o goljofilah na stranih 25 in 26, lahko preberete o tem. V torek smo objavili tudi, eh, smo predstavili tudi številke eh, zadev, ki smo jih poslali Olafo. Ne vem, Eh, če je tu eh, evropski tožilec tisti, ki bi lahko odigral pomembno vlogo, o tem morate odločati vi kot eh, zakonodajalci. Rekli ste tudi, ali bi morali zagotoviti večjo transparentnost. Nimam sicer posebnega političnega mnenja v, eh, o tem, ampak mi smo že več let zahtevali več transparentnosti in v lanskoletnem mnenju o eh, prvem letnem poročilu o goljofiji smo rekli, da na področju goljofij oziroma odkrijanja goljofij potrebujemo več podatkov in večjo transparentnost. In v tem smislu se strinjam. Gospod Demato, nepravilnosti ne specificiramo po eh, regijah, ampak v prilogah 1 in 2 boste našli oblike nepravilnosti in napak. In uh, upam, da boste uh, videli, da je, smo razdelili uh, nepravilnosti na resne in na manjše uh, in mogoče vam bo to uh, pomagalo. Pogodbene nepravilnosti so eh, medvedke še mi skoraj vedno to pomeni, da ni bila dobljena vrednost za denar. Gospod Bred, ka, eh, veliko problemov smo navedli oziroma vzrokov za nje, kompleksnost, eh, zmog, administrativne zmogljivosti. To uh, igra pomembno vlogo, torej kompleksnost je prevelika, velikrat, pre, veliko krat je sistem preveč zapleten, e, stvari bi morale biti enostavnejše, ampak včasih tudi direktive niso ustrezno prenešene, tudi razlaga zakonodaje ni ustrezna z, e, e, oziroma ni, ni v skladu z namenom, potem države članice tudi zakomplicirajo cel okvir z dodatnimi uredbami in seveda Eh, goljofije so lahko same neka, neke vrste spodbuda za zlorabo, čeprav je to težko ugotoviti. Gospa, eh, kodifikacija nepravilnosti. Ka, ali lahko eh, razlikujemo med eh, goljofijami in, in nepravilnosti? Goljofijo je težko dokazati, kot sem rekel, to ni naša naloga če je eh, stvar zelo jasna, zelo nedvoumna, stvar takoj pošljemo Olafu. Ampak smo eh, razdelili eh, na nepravilnosti na resne, pomembne in manjše na strani 18. To je mogoče največ, kar lahko ponudimo v tem smislu. Eh, lahko pa damo tudi nekaj lahko, primerov, kaj so vzroki za vse tri oblike nepravilnosti. Če pa je nekaj goljofija ali ni goljofija, o tem pa morajo odločati druge. Gospa Smarkova, kar, za, kar, kar zadeva prekinitev plačil, rekel sem, v določeni meri se to izvaja avtomatično, vendar pa ima komisija določeno diskretijsko pravico. Uh, če eh, pogoji eksante niso izpolnjeni. Kom, eh, ukrepi, eh, ki so bili predvideni na ravni komisije, so eh, pozitivni, vključno z usposabljanjem. Povabljeni so me tudi na skupni sestanek komisarjev. Eh, ki sta odgovorna za to področje. 1. decembra bo ta sestanek, ki se ga zelo veselim. In eh, to pomeni, da bo tu zagotovljen odlično, odlično vodenje te področje. Gospa Hetman, ali je to eden največjih problemov? Je. Eh, sodišče že leta zahteva eh, poenostavitev in eh, Veseli smo, da se pripravlja sedaj enostavnejša zakonodaja. Verjetno bo komisija več govorila pa o eh, implementaciji oziroma prenosu. Gospod Podre. Mi smo eh, radovedni oziroma želimo vedeti, zakaj države članice, če že poročajo Olafu, ne omenijo, da gre za. Eh, javna naročila, za področje javnih naročil, kjer je prisotna goljofija. Možno je, da so države članice čisto po naravi zadržane pred tem, da bi nekaj imenovalo eh, goljofijo, predn je goljofija dokazana. Ne vem, ne vem, zakaj je temu tako. Ne vem, eh, ali v Franciji in Španiji ni nobenih eh, goljofij eh, morate prebrati časopise in videti, s čim se ukvarjajo državni sužilci v teh državah, vlasti v Španiji in koliko teh zadev potem pride na sodišče. In še za eh, konec, gospod Rujas, najlepša hvala za vaše pripombe. Mislim, da se strinjate z nami. Rekli ste, da če že imamo pravila in zakonodajo, je to treba spoštovati. Ne morem se bolj strinjati. E, in e, parlament pri, pri, pri, eh, pripravlja eh, zakonodajo in tudi za naše sodišče in to zakonodajo moramo spraševati. To je bil pravi eh, način, da končamo to razpravo. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo predstavnikom Evropske komisije. Gospa Alijate, izvolite. Yes. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, tukaj smo trije. Direktor za revizijo Frank Ober in pa kolegica bo se tudi odgovarjala na vprašanje. Troje bi želela povedati. Z generalnimi direktorat, direktoratoma, z računskim sodiščem imamo skupno cilje. Želimo si, da bi postopki javna, javnega naročanja dobro delovala, ko gre za izvajanje strukturnih in regionalnih skladov. To pomeni, da želimo, da država članice izberejo najboljše projekte po najbolj konkurenčni ceni in želimo zagotoviti, da se to dogaja na enotnem trgu. Torej, želimo si več čezmejnih javnih razpisov. Pri tem želimo pomagati države, državam članicam, zlasti, ko gre za preprečevanje korupcije v javnem naročanju. Druga točka. Priporočila iz poročilo računskega sodišča. Eh, to poročilo pozdravljamo. Zahvaljujemo se eh, gospodu Olu za sodelovanje z njim. Povedala sem že, da bomo vzeli na vanje vsa priporočila in da bomo ta tudi izvajali. Ne bom eh, se odzvala na vsa priporočila, samo nekaj točk. Prvič, hvaležni smo za priporočilo, ki pravi, da je akcijski načrt komisije za izboljšanje javnega naročanja a, treba podpreti tudi na višji ravni. No, to se bo zgodilo 1. decembra, takrat se boste srečali komisarki Kretu in Bjankovska s gospodom Ovnom. Takrat boste Takrat bodo skupaj podprli akcijski načrt, nadzorovali bodo napredek izvajanja in v okviru tega akcijskega načrta bodo potekala tudi redna srečanja. Moja tretja točka. Kakšen je naš pristop oziroma kako pomagamo državam članicam pri javnem naročanju? Uh, Tukaj imamo nekaj preprečevalnih ukrepov in korektivnih ukrepov. Govorila bom o preprečevalnih ukrepih, kolega pa o korektivnih. Pri preventivnih ukrepih sodelujemo z generalnim direktoratom GROW. Tam smo razvili tudi nekaj nacionalnih akcijskih načrtov, Eh, zlasti za tiste države, ki so bile omenjene kot tiste, ki niso izpolnile ex ante pogojev. Eh, to je omenil že gospod Owen. Medtem bi dodala še to, da so tri države članice eh, v tem času že začele izvajati ukrepe, ki bi jih morale izvajati, s tem so dosegle skladnost, gre za Latvijo, Polsko in Malto. Za preostale države smo predvideli nacionalne akcijske načrte, torej gre za seznam ukrepov, ki bi jih morali začeti izvajati do konca leta 2016. Ne podam nekaj primerov. Pomembna točka tukaj je naslednja. Države morajo vzpostaviti jasno kodificirano zakonodajo. Ne nekakšno mozaično zakonodajo, ampak jasen kodeks javnega naročanja. Eh, to mora biti zelo, raz, zelo razumljivo in uporabnikom prijazno. Eh, podarjamo ustrezne scheme usposabljanja in izobraževanja, kajti tisti, ki oblikujejo javna naročanja, morajo biti strokovnjaki, zato jih je treba ustrezno Um, usposabljati. Potem uh, pripravili smo tudi skupek orodij, kako se izogniti najpogostejšim napakam pri javnem naročanju. To je en skupek orodij. Um, jasno pa morajo nosilci dejavnosti imeti tudi jasne smernice za svoje delo. Želela bi omeniti tudi nekaj v zvezi z Uh, a pilot project whereby with Transparency International Integrity Packs, tako imenovane, skupaj z uh, Transparency International pripravljamo tako imenovane Integrity Packs, torej uh, pakt o integriteti, eh, kjer obstaja nek pakt preglednosti, uh, med eh, nosilcem dejavnosti in pa vsemi podjetji, ki sodelujajo na javnem razpisu, ta se zavežejo, da ne bodo delovala koruptivno. Eh, no, to bomo začeli izvajati leta 2016, potem bomo ocenili rezultate in bomo razmislili o tem, kako lahko um, ta pakt razširimo še na druge uh, nosilce dejavnosti. Uh, No, eh, potem še nekaj v zvezi z skladnostjo. No, to preverjamo seveda na nacionalni ravni. Jasno pa je, da v tistih velikih državah, ki imajo veliko regij, eh, Moramo analizirati tudi posamezne regije, zato da preverimo, ali so ukrepi bili izvajani. Torej, ocenjujemo tudi regionalne programe tam, kjer ti obstajajo. se pravi, če so ukrepi izvajani znotraj regionalnih programov, potem ni treba, da eh, odpovemo vse regionalne programe, ampak se osredotočimo samo na tiste, kjer obstaja problemi. Hvala lepa, toliko z moje strani, besedo dajem kolegom. Hvala lepa, gospod Celer. Uh, uh, Hvala lepa. Jaz generalnega direktorata regijo bi že želel zahvaliti gospodu Winovnu za poročilo o javnem naročanju. V poročilu je zapisano, da javno naročanje ni značilno samo, na, samo za kohezijsko politiko. Ne gre za specifično pravilo kohezijske politike, je pa to eden izmed ključnih pogojev za izvajanje naših naložb, naših investicij, um, in sodišče pravilno pojasnjuje, da je običajno, da je stopnja napak višja za Digi Regio. No, generalni direktorat Regio je uh, v zadnjih dveh letih se zelo osredotočal na odpravo teh napak. Um, ponudili smo številne smernice usposabljanja, svetovanja državam članicam in kot je povedala kolegica Viktorija Jata, sedanjimi akcijskimi načrti eh, smo samo zastavili nek okvir za te ukrepe um, za vse udeležence in akterje. Želel bi spregovoriti o napakah, ki jih je ugotovil generalni direktorat Regio. Zaradi tega smo sprejeli tudi finančne popravke vse od leta 2005. Eh, no, in eh, poleg tega smo pa poleg finančnih opravk, eh, popravkov predvideli ukrepe za države članice, s katerimi smo skušali izboljšati njihove sisteme. Zlasti, ko gre za uporabo restriktivnih kriterijev, za krepitev preglednosti, za izogibanje, izogibanje uh, Eh, ex post spremembam pogodb, s čimer bi projekti lahko postali neveljavni. Torej, opravili smo veliko dela, identificirali smo tudi tipologijo odkritih napak in državam članicam smo mm, ponudili smernice glede finančnih popravkov. Eh, in sicer eh, na ta način lahko lažje odkrijejo za kakšne napake gre, kako jih odpraviti. Prav tako pa smo jim ponudili smernice, eh, kako mm, odpraviti te napake v državah članicah ali regijah. No, um, naj povem, da je računsko sodišče bilo prvo, ki je leta 2004 um, mm, objavilo revizijo eh, tega našega dela, v zvezi z javnimi, naroč, eh, javnimi naročanji. On, eh, in od leta 2007 smo vsem pristojnim nacionalnim oblastem um, pošiljali te smernice, zato da smo lahko preverili in smo preverjali, ali upoštevajo smernice in naše predloge glede metodologije. Uh, Tukaj smo dosegli velik napredek, sedaj se lahko zanesemo na 42 eh, revizijskih organov, ki dobro upravljajo delo, ob tem spoštujejo vse standarde in pravzaprav revidirajo več kot 90 odstotkov vseh sredstev. Za ostale eh, revizijske organe eh, pa velja, da si je treba še naprej prizadirati, da izboljšajo svoje standarde in da uporabljajo neko skupno metodologijo. Želel bi se odzvati na določene številke. Računskemu sodišču sem hvaležen, da je objavil akcijski načrt, no na 23. strani je zelo dobro opisan akcijski načrt komisije. Ehm, v zvezi s tem bomo še naprej ehm, opravljali kampanjo osveščanja. Ehm, kot je povedala kolegica, se bomo sestali tudi za komisarkama decembra. No, vi ste govorili o stopnji napak 40 odstotkov. Na 19. strani svojega poročila eh, je lep graf, ki prikazuje, da gre tukaj za pogostost napak, kakor to objavlja Računsko sodišče v svojem letnem poročilu in od teh napak je 29 odstotkov napak resnih napak. To pomeni, da um, kandidat na eh, razpisu ne bi smel dobiti pogodbe za izvajanje. No, ampak takšne napake um, niso nujno razlog za finančne popravke. No, pri pomembnih napakah je lahko šlo za resno napako, ampak to kasneje ni vplivalo na končni rezultat javnega razpisa. Želel bi omeniti letno poročilo računskega sodišča, ki je bilo predstavljeno v odboru KONT eh, v torek Tam so govorili o stopni napak 4,4 odstotka, ne pa o številkah, eh, kot smo jih slišali danes tukaj. Tukaj moramo biti zelo previdni. Gospod Owen je tudi jasno povedal, da poročilo. objavlja število napak iz držav članic. 12 tisoč napak, 2 odstotka sta povezana z sumom goljufije, no kasneje bo pa sodišče moralo ugotoviti, ali je tukaj res šlo za goljufijo. No, to so številke iz držav članic, ki jih je treba vzeti za nekoliko rezerve, ampak um, vseeno to priča o tem, da obstaja problem korupcije v celotni Evropski uniji. Uh, številne raziskave so to potrdile, da je v javnem naročanju tveganje korupcije zelo visoko. Ampak deloma pa gre to tudi pripisati pomankanju znanja, sposobnosti, zmogljivosti. Um, zelo težko recimo manjše občine spoštuje vsa pravila, o javnem naročanju in zato tudi iz tega izhaja del tvegan. Treba je identificirati tiste zmogljivosti, tiste zmogljivosti v državah članicah in regijah, ki so še pomenkljive in mm, državi, mm, država moramo pomagati pri izboljšanju leteh. No, mi moramo upoštevati tako evropska pravila, kakor nacionalna pravila. Če so nacionalna pravila preveč kompleksna, Če še bolj zapletajo evropska pravila, lahko to spet privede do napak. In eh, to je področje, kjer je treba sodelovati z državami članicami. Eh, Zauzeti se moramo za poenostavitev pravil na vseh ravnih in ne smemo biti tukaj bolj papeški kot uh, sam papež ali pa bolj kraljevski kot kralj, kot pravimo v Franciji. Tako da treba je te postopke tudi poenostaviti. Hvala lepa. Gospod Nunes de Almeida. Hvala lepa. Kratek bom. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, da je treba poskrbeti za administrativne spremembe, treba spremeniti administrativno kulturo in bolje razumeti, uh, kakšen je duh pravil in sistema javnega naročanja. Eh, tesno sodelujemo z računskim sodiščem in z generalnim direktoratom regijo. Želimo sklepati oziroma želimo pomagati tistim državam, ki imajo sistemske težave pri javnem naročanju. Uh, Um, no, um, seveda se tukaj zazemamo za sistem spodbud in kaznovanja, ampak spodbude so tu še toliko bolj pomembne, kajti države članice morajo razumeti, kako koristno je za njih, da imajo učinkovit in dobro delujoč sistem javnega naročanja. Tako da nudimo veliko tehnične pomoči, priprečevalnih ukrepov in. Um, državam članicam pomagamo izvajati ukrepe za izboljšanje stanja. Konkretno jim pomagamo pri izboljšavi njihovih sistemov javnega naročanja. Potem, kar se tiče zapletenosti pravil javnega naročanja, reforma iz leta 2014 je nekaj, kar prinaša pristop kupka različnih orodij, prinaša eh, številne možnosti pogodbenim stranem, je pregleden sistem, ampak zato, da razumete ta sistem, je potrebno ga veliko usposabljanja na nacionalni ravni, tako da nasilci dejavnosti razumejo vse možnosti, ki so jim na voljo. Tretjič, podatki in pomen podatkov. Verjetno ste slišali, da je komisija pravkar sprejela strategijo za enotni trg in v tej strategiji ponujamo celo vrsto idej o podatkih in javnem naročanju. Tako recimo države članice spodbujamo k temu, naj eh, predvidejo registracijo pogodb eh, javnega naročanja. To lahko služi kot sistem tako preglednosti, kakor tudi upravljanja javnega naročanja. Prav tako eh, širimo, eh, prav tako želimo širiti ideje o revizijah. Eh, oziroma, poskrbeti želimo za to, da so rezultati revizij znani po vseh državah članicah, s tem se zazemamo za nekakšno kulturo ustreznih revizij. Potem tretjič, želimo si takšnih tehničnih orodij, s katerimi bodo države članice lahko hitro odkrile anomalije v sistemu javnega naročanja. Tako da bomo imeli bolj učinkovito politiko izvajanja, lahko se bomo osredotočili na ponavljajoče se sistemske napake, ne pa na nekakšne naključne manjše napake. Samo še nekaj pripomp o tem, eh, kako izboljšati čezmejno naravo javnega naročanja. Sprejeli bomo dokument o javnem naročanju na enotnem trgu no, in tam bomo predlagali, da bi majhni ponudniki iz majhnih držav lahko mm, skupaj sodelovali na javnih razpisih. Recimo Nizozemska in Belgija bi tako potrebovali recimo samo en dokument, da bi se prijavili na javni razpis. Za vse ponudnike bomo predvideli, za vse časmejne ponudnike bomo predvideli en sam dokument. To bo olajšalo postopek izbire in kriterije izključen, izključevanja. No, z eh, določenimi ukrepi, recimo boljšim prevajanjem eh, dokumentov v zvezi z javnim naročanjem bomo lahko tudi ponudnikom eh, omogočili boljše sodelovanje, boljše znanje o javnih razpisih po Evropski uniji. Eh, komisarka Bienkovska in generalni direktorat Grov želita izvajati to agendo v tem mandatu Evropske komisije z polnim sodelovanjem generalnega direktorata regijo in pa s polno podporo tudi računskega sodišča. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala lepa gospodu Ovnu za to predstavitev. Hvala računskemu sodišču, da je predstavilo to poročilo. Zdi se, da imamo sedaj močno poročilo z eh, dobrimi priporočili. Imamo tudi vizijo komisije in eh, njen asijski načrt, ki je v teku izvajanja. Eh, predstavnike računskega sodišča in komisije pa zagotavljam, da bo naš odbor še naprej spremljal vse te postopke. Razumemo, kako pomembna je ta tema in upam, da se bomo kmalo spet sestali in da bomo takrat slišali bolj pozitivne novice iz področja javnega naročanja. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu.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 So this is a good opportunity for the members of the new Regi committee to find out more about an organization. To je dobra priložnost, kako lahko um, naši novi poslanci več izvejo o tej organizaciji, ki predstavlja toliko evropskih regij in občin. Uh, najprej dajem besedo gospodu Valjevu. za 15-minutno predstavitev. Potem pa bom dala besedo poslancem za njihove komentarje in vprašanja. Uh, hvala lepa, hvala za povabilo, da predstavim uh, CMR poslancem v vašem odboru. To je najstarejša in najširša organizacija, ki predstavlja lokalne in regionalne organe imamo 60 uh, eh, nacionalnih organov iz 41 držav, eh, torej um, vključujemo vseh 28 držav članic Evropske unije in pa še uh, nekatere druge države. Zavzemamo se za spodbujanje ideje miroljubne, demokratične Evrope z spoštovanjem načela subsidijarnosti in z sodelovanjem državljanov pri postopku sprejemanja odločitev. CMR je priznan socialni partner v Evropskem socialnem dialogu. Predstavljamo lokalne regionalne organizacije in delodajalce. Leta 2000. štirinajst smo se povezali z Evropsko komisijo v obliki Eurofanda in smo član eh, Sveta Evrope ter številnih drugih eh, mednarodnih organizacij. Smo opazovalec v Svet Evrope, oprostite. Eh, Na zadnje smo vaš odbor obiskali leta 2011 smo v rednem stiku z številnimi člani vašega odbora. Nekateri so naši zelo dobri prijatelji. Gospod Olbricht je bil podpredsednik CMR-a, preden je postal evropski poslanec. Potem eh, redno smo tudi v stiku z gospodom Vrniselom, gospod Breso in številnimi drugimi člani odbora tako da z veseljem bom predstavil naše prednostne naloge. CMR je evropski del združenih mest in lokalnih vlad, torej gre za globalno organizacijo. Tam predstavljamo naše regije in občine na mednarodnem odru v združenih narodih in pa na nekaterih pomembnih dogodkih, kot recimo COP21 ali pa na Mm, razpravah o habitatu 3 ali pa na sprejemu eh, trajnostnih ciljev. Zdaj to 2030 CMR se ukvarja z široko paleto tem od upravljanja, demokracije, državljanstva. Na tem področju se najbolj zauzemamo za sodelovanje med mesti in lokalnimi vladami. CMR je praktično izumil pred nekaj leti mm, sistem pod, pobrate, pobratenja mest. To, ta sistem smo živeli po, drug, po drugi svetovni vojni. Eh, in eh, pripravili smo tudi listino o kakovosti življenja moških in žensk eh, v lokalnem življenju. To so podpisale številne občine po Evropski uniji in eh, to listino, to, ta ukrep je podporil tudi Evropski parlament. Prav tako pripravljamo listino o, loka, o lokalnem samoupravljanju. Um, In CMR je že leta 1953 sprejel listino o Eh, lokalnih svoboščinah. Preko se je to zgodilo na ravni Evropske unije. Potem uh, ukvarjamo se tudi z uh, upravljanjem uh, lokalnih in regionalnih javnih storitev, uh, z upravljanjem javne administracije, uh, Eh, potem tudi ekonomsko-socialna eh, koordinacija in sodelovanja. Eh, sodelovanje v tem smislu seveda sodelujemo z vašim odborom, pripravljamo nove ideje o tem, kako kar najbolje koristiti strukturne in naložbene sklade in kako spodbujati dobro porabo teh sredstev. Potem v tem kontekstu so pomembne seveda tudi demografske spremembe, to je tema, ki jo mm, pozorno spremljamo, potem naslednji tematski sklop, eh, podnebje eh, in okolje. Eh, sodelovali bomo na COP21, sodelujemo pa tudi v povezavi županov za pobudo zniževanja CO2 in želimo, uh, zazemo se za to, da bi okrepili uporabo obnovljivih virov energije. Um, uh, uh, which addresses the question of adaptation. Potem uh, uh, uh sodelujemo z tem združenjem županov na področju um, boja proti podnebnih sprememb in pa investicij v um, obnovljivo energijo na evropski ravni. Prav tako smo evropski del EUCLG, LG, eh, CMR je. Vodilni na platformi, pri, ki se ukvarja z decentraliziranim sodelovanjem, eh, Evropski parlament je o tem pripravil poročilo leta 2006. Poziva, tam poziva Evropsko komisijo naj podpira decentralizirano sodelovanje med lokalnimi in regionalnimi organi tudi v državah v razvoju. Eh, in eh, ob začetku letošnjega leta smo podpisali strateško partnerstvo z eh, generalnim direktoratom Jehko za, v tej zadevi. Very, uh, Naj omenim nekatere izmed nujnih eh, tem, ki jih trenutno spremljamo. Ena izmed teh je begunska kriza. Komisijo smo že lansko spomlad opozorili na posledice razmer v Sredozemskem morju. Pozorili smo na vlogo lokalnih vlad. Verjetno se vsi zavedate dejstva, da so ravno občine tiste, ki so prve uh, žrtve te krize, ki jih ta kriza najbolj prizadene, ne samo v sredozemlju, ampak sedaj posod po Evropi. Working. Redno sodelujemo z svojimi člani, zato da analiziramo razmere. Izvedli smo anketo ki vam je na voljo, če vas to zanima, to je na spletni strani. Izmenjavamo se informacije z GD Home o tem, kako bi lahko evropska sredstva izkoristili za to, da bi podpirali občine in regije. Lobiramo, če lahko tako rečem, da bi denar bil na voljo mestom in regijam, morda ne neposredno, zato ker pravila tega ne omogočajo, ampak vse da bi ta denar bil namenjen podpori dejavnosti, dejavnosti na področju integracije in eh, nameščanja beguncev na lokalni ravni. V zadnjih letih aktivno sodelujemo v različnih krogih pogajanj o strukturnih in kohezijskih reformah. Sodelujemo tudi pri umestnem pregledu z Janom Olbrichtom, zato da bi preverili, kako je mogoče to programsko obdobje prilagoditi. Govoriti želimo o štirih pomembnih temah v tem okviru. Okrepiti želimo načelo partnerstva, to je že vključeno v program V programu se uporablja poseben pristop, podpira se skupnosti na lokalni ravni, v zvezi s tem ustrajamo že nekaj let, podpiramo pa seveda integrirane teritorijalne instrumente. Da bi spremljali operativne programe in njihovo izvajanje, smo izvedli nekaj študij in raziskav. Dve najbolj Nedavni sta pregled izvajanja integriranih teritorijalnih naložb strani držav članic, analiza spoštovanja načela partnerstva v fazi izvajanja evropskih strukturnih in naložbenih skladov. To je druga. Sekretarjat jih ima, če želi kdo ti dve študiji prebrati. CEMR je tudi ena od. Eh, organizacij, ki sodelujejo v med vladnih skupinah o koheziji, sodelujemo na neformalnih zasedanjih ministrov, ki jih organizirajo predsedstva in predsedovanje. Prispevamo k delu na razvoju prihodne urbane agende, sodelujemo s komisijo in z relevantnimi GDI podpira pa nas seveda tudi zadevno nizozemsko ministrstvo, zato da se bomo na nizozemsko ministrstvo pripravili z dobrim besedilom. Deklaracija, ki so jo sprejeli ministri za kohezijo in urbane zadeve v Rigi junija, vključuje tudi omembo CMR-ja, zato ker smo pomembni za regije in občine, skupaj z Eurocities in nekaterimi drugimi, naš pristop pa je specifičen. Razlikuje se od pristopa Eurocities, čeprav ga dopolnjuje. Namreč, pozdravljamo teritorijalen pristop, ki odraža tudi komplementarnosti med urbanimi območji in drugimi. CMR prispeva tudi k razmislekom o poenostavitvi strukturnih skladov in mm, odpravi odvečne birokracije. Sodelovali smo pri javni predstavitvi, ki jo je 15. oktobra organiziral odbor regij. Sabo imam tudi kopije, če jih eh, sekretarjat slučajno želi kmalo bomo začeli tudi z razmislekom o prihodnji kohezijski politiki po letu 2020. Pripravljamo naslednji kongres. Sprušili smo razpravo in tudi razpis za prispevke lokalnih in regionalnih voditeljev, seveda lahko sodelujo tudi evropski poslanci in drugi, zato da bi pripravili vizijo Evrope 2020 za leto 2030 lokalne in regionalne perspektive. Združili bomo najboljše prispevke, ki jih dobimo in pripravili bomo tudi povzetek teh prispevkov, zato da bomo prispevali k razpravi o Evropi leta 2030. To bo spomladi. CMR si prizadeva za trajnosten urbani razvoj. V sodelovanju z ministrstvi pripravljamo bolj uporabnikom prijazen okvir za trajnostna mesta. Leto 2016 v Nikoziji bomo predstavili to pobudo. Podpirati želimo majhna in srednje velika mesta, zato da bi lahko ta mesta razvila strategijo za trajnosten razvoj. CMR sodeluje tudi pri razpravah na mednarodni in evropski ravni. Smo član globalne delovne skupine lokalnih in regionalnih oblasti, ki sodelujejo pri pripravi razvojne agende ZN po letu 2015, pri pripravi trajnostnih razvojnih ciljev in tudi pri pripravi nove urbane agende Združenih narodov To bo predstavljeno na Habitatu 3 leta 2016 v Bogoti. Pripravljalni sestanek pa bo v Pragi marca. Mi bomo seveda prispevali tudi k temu. Vsebine teh agent so dopolnjujoče se in gre za tri usporedne procese. Lokalne in regionalne oblasti naj bi iskale sinergije in boljšo učinkovitost z evropske agencije perspektive, pa tudi z globalne perspektive. Namen CMR je, da bi urbano agendo EU uskladili z urbano agendo na globalni ravni, posvečali pa se bomo predvsem dvema ciljema trajnostnega razvoja in sicer trajnostna mesta in skupnosti, to je enajsti cilj, to je za nas najbolj relevanten cilj in uh, mi smo veliko prispevali tudi pri oblikovanju tega cilja. In še 16. cilj, upravljanje, zato da poskrbimo, da se dogovori, ki se spremejo na ravni Združenih narodov, izvedejo tudi na ravni Evropske unije. CMR je zainteresiran za dobro sodelovanje z Evropskim parlamentom, to že imamo, z odborom regij, in eh, veselimo se že izmenjave mnen z vami in tudi razprave z odborom. Morda lahko najdemo kakšne nove oblike sodelovanja z odborom. To priložnost želimo izkoristiti tudi zato, da člane tega odbora prosimo, da se nam pridružijo na kongresu v Nikoziji aprila 2016. Združili bomo lokalne in regionalne voditelje po vsej Evropi, vse bomo povabili, da se nam pridružijo, seveda tudi člane tega parlamenta, člane komisije in tudi druge voditelje iz Evrope. Naš glavni namen, kako sem rekel, je da bi govorili o Evropi 2030. Pripraviti želimo vizijo lokalne in regionalne Evrope z več optimizma, kot smo mu priča danes v Evropski uniji. Hvala. Thank you. Thank you very much for your presentation. Hvala lepa, hvala za predstavitev, hvala za vsa vabila. Prav gotovo se bo kdo oglasil pri vas. Ostali bomo pozorni. In, kolegice in kolegi, izvolite. Če imate kakršne koli vprašanja, komentarje, izvolite. Gospod Olbricht. Jaz sem del lobistov za CEMR. Seveda. Včasih sem bil podpredsednik in povedati želim, da je CEMR včasih bil zelo aktiven pri pripravi programu, gre za ekoziverture. Pripravljali so tudi zamisel o odboru regij, sodelovali so pri tej pripravi. To je moje vprašanje za generalnega sekretarja. Takrat se spomnim, da smo govorili o prostovoljnih organizacijah, kot je svet evropskih občin in regij. Župani so v 50 letih želeli povedati, da so tudi občine del integrirane Evrope. To je bilo v Versaju. Zanima me, ali res potrebujemo ta združenja, če že imamo odbor regij. To je zelo dobro vprašanje. Če je odbor regij zastopnik občin in regij v Evropski uniji, kaj se potem zgodi s temi združenji. Praksa dobro kaže, da potrebujemo oboje. Gre za različni funkciji, ampak to je tudi vprašanje za generalnega sekretarja. Kako vi vidite razlike v delovanju med eh, odborom legi in združenjem, kot je CMR? ne gre za podvajanje dela, gre za drugačen način dela. Odbor regij predstavljajo izbrani predstavniki mm, evropskih državljanov, združenja pa so nekaj drugega, vključuje tudi druge člane. Mene pa zanima, kakšna je vloga teh združenj v dialogu s parlamentom in komisijo. Zadeva se morda spreminja, zanima pa je torej, kaj CMR danes meni o odboru regij. Hvala. Hvala, gospod Maletič. Hvala lepa. Pozdravljeni, zelo zanimivo je bilo slišati, kakšne teme pokrivate. Zanima me makroekonomsko pogojevanje in evropski semester. Kaj menite o tem? Vsi vemo, da so države članice organizirane na različne načine in v številnih državah članicah so regije zelo pomemben dejavnik v izvajanju strukturnih reform, naložb, pametne fiskalne konsolidacije in tako naprej. Nič ni mogoče storiti brez velikega vključevanja regije. Na ravni evropskih institucij pa imam včasih občutek, da še vedno razmišljamo centralno, ne pa regionalno, ko govorimo o evropskem semestru in ko govorimo o makroekonomskem pogojevanju. Hvala. Maletič, are there um, more questions? Hvala, gospa Maletič. Še kakšno vprašanje? Gospod Trues, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Samo nekaj sem želel povedati. Rekli ste, da zagovarjate trajnostne cilje v okviru CMR. Septembra smo se zavezali k temu, da bomo izpolnili celo vrsto ciljev. Rekli smo, da bomo zagovarjali trajnosten regionalni razvoj. CMER se je zelo angažiral tukaj, pripravili ste več konferenc na visoki ravni, vendar zanima me, kaj predlagate v luči tega protislovja, ki ga imamo. Imamo željo potem, da bi nekaj storili, vendar, glede na to, kakšna je situacija trenutno, kriza in tako naprej, je to težko pretopiti v prakso. Zanima me, kako bi to lahko torej spremenili v politično prakso. Hvala, gospod Polčak. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já rovněž... Eh, Hvala lepa. Hvala, gospa predsednica. Hvala za predstavitev Evropskega eh, sveta občin in regij. Sam sem postal predsednik druge največje organizacije, ki zastopa občine v Republiki Češki. Zanima nas, kako bi se občine in mesta morali pripraviti na vedno večji pomen begunske krize. Omenili ste nekaj primerov, kako bi se morali odzvati. Morda bi to lahko koristilo tudi nam. Hvala. Gospod Mansko je naslednji. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Želel bi se zahvaliti predstavniku CMR-ja za to zelo bogato predstavitev. Hvaležen sem, da smo spoznali eh, misijo in dejavnosti te eh, organizacije. Sprašujem vas naslednjo, ko gre za bolj oddaljene regije, kako pa spostavite potem eh, odnose in kaj lahko prispevate? k eh, našemu razmisleku, v, našemu v teh zelo oddaljenih regijah. Hvala, gospod Van Nistelrooy. Izvolite. Poprašanje, komentar. Hvala lepa, gospa predsednica, za priložnost, da postavim vprašanje. Hvala, da ste zagotovili možnost, eh, da svet evropskih občin in regij pride do besede v našem odboru. To je res lepo. Govoriti želim o paktu iz Amsterdama. Pred nekaj dnevi smo imeli dan odprtih vrat, imeli smo tudi zasedanje odbora regij in pripravili smo načrt, ki govori o horizontalni agendi za mesta. Vmes je bilo to potrjeno in to bi lahko bil neke vrste pakt iz Amsterdama. To bi lahko bila več kot samo izjava sveta. Organizacije nekako so obvežemo, da se angažirajo. To bi veljalo potem tudi za vašo organizacijo. ali že opažate razlike, ali že opažate, da ste lahko bolj vključeni, da bolj sodelujete, da bi ta agenda za mesta postala uredna več. To bi že nekaj bilo, ne? Ta pakt iz Amsterdama. Kaj menite o tem? Hvala, še kakšno vprašanje? Ne, v redu, gospod Valije, izvolite, prosim, da odgovorite na vprašanja. Hvala, gospa predsednica. Prvo vprašanje. Jan Olbricht, komplementarnost odbora regi in CMR-ja, to je vprašanje, ki se je pojavilo takrat, ko je bil vzpostavljen odbor regi in CMR je takrat zagovarjal obstoječi odbor regij. Tekom let pa mislim, da smo zagotovili dobro komplementarnost dela med obema organizacijama. Odbor regij je neka skupščina, čeprav seveda ni to kot Evropski parlament, ampak neka skupščina, ki podaja mnenja o zakonodaji, ki je v procesu izvajanja. CMR pa je organizacija, ki pride pred tem, če lahko tako rečem. Naša naloga je, da torej poskrbimo, da se sliši glas lokalnih in regionalnih oblasti pri pripravi zakonodaje na evropski ravni zato sodelujemo že takoj, ko je mogoče s službami Evropske komisije in Evropskega parlamenta, zato da predstavimo svoja stališča in da pripravimo kar najboljše uredbe in najboljšo zakonodajo za lokalne in regionalne oblasti. To je glavna razlika, po mojem mnenju, tesno sodelujemo z odborom regij pri številnih vprašanjih. V prihodnih letih pa mislim, da bomo morali pojasniti tudi to vez med nami, ampak po mojem mnenju konkurence ni. Mislim, da se delo dobro dopolnjuje. To velja tudi za druga združenja. Seveda smo največja organizacija, naši člani so nacionalna združenja in to se nekoliko razlikuje od tistih družin, kjer so člani mesta in regije in tako naprej. Oni govorijo o specifičnih temah. Vloga CMR pa je neka zvezdna organizacija. Pogosto smo mi tisti, ki lahko poskrbimo, da. Ljudje sedajo za isto mizo, da se poišče skupno stališče. In to je še posebej pomembno zdaj, v času begunske krize, kajti uspelo nam je združiti vse akterje in opredeliti skupne strategije ter predloge. Zdaj pa še odnos med evropskimi institucijami in regionalno ravnjo strinjam se z vami. Včasih vidimo, da se Evropska unija preveč posveča centralni ravni. To poskušamo spremeniti, na to poskušamo vplivati. Gre za odnose med Evropsko unijo ter lokalnimi in regionalnimi oblastmi. Po našem mnenju je to nekaj, kar bi morali obravnavati povsod. Prihodnost razvoja v Evropi in tudi na drugih kontinentih leži v zmogljivosti lokalnih in regionalnih oblasti, da same poskrbijo za rast in razvoj. Parlament obravnava veliko vprašanj in pri reševanju številnih vprašanj je treba vključiti mesta in regionalne oblasti. Vse prepogosto so pravila namenjena centralnim vladam, ne pa lokalnim in regionalnim oblastem. To želimo spremeniti v prihodnjih letih, zato da bi na nek način lahko izboljšali delovanje lokalnih in regionalnih oblasti, da bi to bil del delovanja Evropske unije. To je že omenjeno v pogodbah. Lokalne in regionalne oblasti so del evropskega upravljanja, vendar temu je treba vdihniti nekaj življenja. Mislim, da se to bolj nanaša na komisijo kot na parlament, ampak po mojem mnenju je to prav gotovo nekaj, kar je za nas zelo pomembno. Objektiv. Vprašanje v zvezi z cilji trajnostnega razvoja. Veliko smo delali na opredelitvi teh ciljev, govoril sem o 11. in 16. cilju, ampak je še veliko drugih, ki morajo lokalni organi konkretno delovati, sprejeti konkretne ukrepe in Združeni narodi so tudi razumeli, da če želimo doseči določeno število ciljev, je eh, treba računati na lokalno samopravo in eh, Eh, mesta. Leta 2050 bo 50 odstotkov svetovnega prebivalstva živelo v mestih. To je zelo eh, pomemben izziv. V eh, Evropi ta problematika ni čisto enaka, ampak ima, imamo tudi evropski model, ki ga moramo braniti na svetovni ravni. To je ta komplementarnost med mestom in podeželjem. Imamo tudi Eh, model demokratičnega upravljanja, ki bi ga tudi lahko eh, širili na svetovni ravni. Kot vidite, eh, smo že vzpostavili strukture dialoga, demokratičnega dialoga z ostalimi deli sveta. Na ta način bomo lahko uveljavili svoje načrte na globalni ravni. Seveda, so tisočletni cilji nekateri ostali nedoseženi, ampak eh, kar zadeva cilje, ki si jih določamo v EU, eh, ne vemo, če bojo doseženi, ampak treba si je določiti dolgoročne cilje, tako da bomo lahko vsaj eh, del teh ciljev dosegli. Potem moramo tudi vzpostaviti strukture za dialog. Gospodarska in finančna kriza je seveda zelo velik dejavnik v tem kontekstu. Več študij je bilo objavljenih. Zadnja študija, ki smo jo opravili o finančni situaciji kolek, eh, teritorijalnih oblasti, je iz leta 2011-2012. Sedaj eh, pripravljamo novo različico. Eh, finančno stanje lokalnih organov eh, pozorno spremljamo in eh, tudi zato, da bi se borili proti krizi. Sodelovali smo s Portugalci, Grki, Italijani in Španci zato, da bi našli eh, odgovore na ta vprašanja tudi v nacionalnem kontekstu. Ker pa zadeva begunsko krizo, to sem že omenil, mm, izvedli smo prvo raziskavo o tem, v kakšnem položaju so lokalni organi samoupravljanja. V vseh državah, v Češki republiki. Think that is, uh, eh, to je zdaj ključnega pomena, ampak uh, predlagamo Evropski komisiji, da razvije nekaj smernic o tem, kako namestiti begunce na lokalne ravni. In mi želimo sprožiti projekt in program v zvezi z izmenjavo najboljših praks na tem področju, kajti po letu 2004 smo dobili nekaj novih držav članic in lokalne oblasti imajo veliko izkušenj s tem, ko je treba namestiti begunce. Veliko je nesporazumov, strahu strani lokalnih ljudi, strah je tudi pred eh, integracijo in v zvezi s tem bomo nekaj naredili v prihodnjem mesecu. Vendar ustrajamo pri tem, da so mesta in lokalne oblasti pogosto prostovoljno gostitelji prosilcev za azil. Vendar zato potrebujejo podporo držav članic, da lahko upravijo svojo nalogo in da preprečimo, da bi ljudi bilo strah. Vprašanje zelo oddaljenih regij, gospod poslanec. E, to je vprašanje, s katerim se naši člani ukvarjajo. E, naša francosko združenje, to je svet e, evropskih regij in občin, redno obiskuje čezmejne departmaje za to, da pomaga lokalnim oblastem, eh, da lažje pridejo do sredstev iz evropskih programov. Mogoče bi morali narediti kaj več, to je res, ampak tu je tudi ena od organizacij, ki eh, predstavlja eh, te regije. Sem jih že srečal in mogoče bi lahko kaj konkretnega naredili. In Zelo bom zadovoljen, če bomo lahko pomagali. Še zadnje vprašanje gospoda Van Nistelrooja. Upamo, da bo nova agenda za mesta na ravni EU vplivala na odnos med eh, evropskimi institucijami in mesti zaenkrat to še ni jasno, prav tako ni jasno, koliko držav članic bo podprlo to urbano agendo. Verjetno veste, da nekaj odpora še obstaja, ampak delamo na tem. Upamo, da bomo skupaj z zagovorniki te pobude lahko pripravili dober predlog. sodelujemo z nizozemskimi ministrstvi, pa tudi z francoskimi in nemškimi. Prihodnost urbane agende EU ali prihodnja agenda EU ne sme konkurirati regionalni politiki, morajo dopolnjevati in eh, upoštevati morajo komplementarnost regij in mest v nekem integriranem pristopu in to podpiramo pri CMR. To je to. Hvala, gospa predsednica. Seveda pa sem na voljo vsem, ki želijo vstopiti v stik z mano ali z mojimi službami. Mi smo tukaj v Bruslju, zato da služimo tudi vam. Hvala. Thank you. Thank you very much. Uh, me too. Uh... Hvala lepa. upam, da bomo tudi v prihodnosti tesno sodelovali in da nam boste lahko kmalo poročali o svojih uspešnih projektih in o tem, kako zastopate glas lokalnih oblasti. To bo zelo dobrodošlo v odboru regije. Hvala za sodelovanje, kolegice in kolegi, hvala za razpravo. Zdaj pa nas čaka naslednja točka na dnevnem redu. Glasovali naj bi ob 11.15, nekaj minut še imamo. Zanima me, ali je treba koga še počakati. Tri minute. V redu, če tri minute potrebujete, potem za tri minute prekinjam zasedanje, potem pa bomo začeli z glasovanjem. Lahko pripravite svoje glasovalne kartice. Okay, colleagues. Kolegice in kolegi, ura je 11 in 15 minut. Sedaj bomo začeli z glasovanjem. Prvo mnenje, o katerem moramo glasovati, je, je mnenje našega odbora o poročilu o Evropske investicijske banke za obdobje 2014. Od leta 2013 sta odbora kont eh, in eh, regi se menjavala pri pripravi mnen za to poročilo. Odbor kont pripravlja poročilo o poročilo investicijske banke za leto 2013. Vloga te banke pri izvajanju kohezijske politike se je v zadnjih letih zelo povečala in se bo povečala še bolj. E, od kar nova generacija kohezijske politike predvideva več instrumentov. Poročevalec Jakovči iz skupine ALDE je osnutek svojega mnenja predstavil na zadnjem sestanku regiji do 21. oktobra so bili vloženi, je bilo vloženih 53 predlogov sprememb. Gospod Jakovčič, želite besedo? Ja, ja, samo za dve minuti. Predvsem, dobar dan vsem skupaj in želim se zahvaliti vsem, ki ste z mano sodelovali pri pripravi tega mnenja. Mislim, da smo kljub razlikam med nami prišli do dobrega kompromisa. Seveda se ne strinjamo o vseh podrobnostih, ampak menim, da je dokument dober in da s tem podarjamo pomen vloge EIB na nekoliko drugačen eh, način, kot je to bil primer dos, doslej. To je naše skupno mnenje, ki ga bomo danes eh, potrdili in upajmo, da bo to mnenje odprlo pot za drugačno delo Evropske investicijske banke na tem področju, eh, za eh, prispevek tudi javnemu sektorju, ne samo eh, zasebnemu in da bomo na ta način tudi spodbudili posredno vzpostavitev zasebno-javnih partnerstv. Najlepša hvala, sedaj smo pripravljeni na glasovanje in bomo začeli torej, za letni poročilo za leto 2014 EIB. Začenjamo z. Eh, predlogom ena, kdo je za, proti, vzdržani je eh, zavrnjen. Gremo naprej. Kompromisni predlog številka dve. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj predlog spremembe številka tri za, proti. Zdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe številka 4 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Kompromisni predlog številka 1 za. Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromisni predlog številka 3. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet predlog spremembe 13, za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 17, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog številka 4 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromisni predlog 5 za, proti, zdržani. Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 29 po delih, po delih. Skupina Alde zahtevala glasovanje po delih. Kdo je za prvi del? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili elektronsko.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 na drugem sedežu deluje ta mašinca. No, sedaj pa predlog spremembe 31 za, proti, zdržani, moramo elektronsko preveriti. Predlog spremembe 31 glasujemo konec glasovanja. In je zavrnen. Predlog spremembe 32 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromisni predlog številka 6 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 38 za, proti, zdržani, zavrnjen. 39 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog številka 7, da je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 46 za, proti, zdržani, sprejet zavrnjen. 47 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 49 za, proti, vzdržani, sprejet kompromisni predlog 8 za, proti, zdržani, sprejet. Sedaj gremo na končno elektronsko glasovanje. Glasujemo za celotno mnenje. Konec glasovanja. In mnenje je sprejeto. Čestitamo gospodu Jakovčiču. Sedaj bomo nadaljevali z drugim poročilom in z drugim glasovanjem. To je naše mnenje o letnem poročilu za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije, boj proti goljofijam. Julija je komisija objavila svoje letno poročilo o zaščiti interesov Evropske unije, vključno z bojem proti goljofijam. E, odbor za proračunski nadzor je pripravil poročilo, regi pa pripravlja mnenje. 15. oktober je gospod Von predstavil svoj osnutek mnenja. Do e, roka je bilo vloženih 51 predlogov sprememb tudi eh, poročevalec predlaga eh, določeno število kompromisnih predlogov sprememb. Gospod poročevalec, želite besedo? Ja, zelo na kratko. Zahvaljujem se poročevalcem v senci za pomoč in podporo pri pripravi tega mnenja. Kolegi in kolegice bodo videli, da sem večino predlogov sprement vključil v deset kompromisnih eh, predlogov. Eh, sprememb. To tudi kaže, kako dobro je sodelovanje eh, med eh, skupinami in poleg tega je ta odbor enotnega mnenja. Želimo zagotoviti, da bo do strukturni skladi imeli pozitivn gospodarski učinek posod in želimo zagotoviti, da se sredstva ustrezno porabljajo. Vse to je odraženo v kompromisnih predlogih sprememb. Najlepša hvala. Sedaj bomo nadaljevali z glasovanjem. E, kompromisni predlog 1-2 proti. Držani. Sprejet. Kompromisni predlog 2-2 proti. Zdržani. Sprejet. Kompromisni predlog 3-2 proti. Zdržani. Sprejet. Kom, eh, predlog spremembe 8-2 proti je zdržani zavrnjen, devet za proti zdržani zavrnjen. Kompromisni predlog številka štiri za proti zdržani sprejet. Kompromisni predlog pet za proti zdržani sprejet. Predlog spremembe 18 za proti zdržani sprejet moramo preveriti. Torej, predlog spremembe 18 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja je zavrnen. Potem kompromisni predlog številka 6, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Sedaj gremo na kompromisni predlog sedem, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 40, 40, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 41 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 9 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromisni predlog 10 za, proti, zdržani, sprejet. In sedaj imamo končno glasovanje o mnenju, glasujemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. In e, mnenje je sprejeto. Najlepše čestitke, gospod Von. Z veliko večino je mnenje potrjeno. Potem imamo naslednjo točko za glasovanje. Tukaj gre pa za naše mnenje o priporočilih Evropske komisije za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami, tako imenovan eh, TISA sporazum in odbor regije eh, pripravlja mnenje o poročilo o pogajanjih o TISI. Naša poročevalka, gospa Vana je osnutek mnenja predstavila na zadnjem sestanku. Rok za predloge spremen je bil 21. oktober. 65 predlogov sprememb je bilo vloženih, nanašajo se na področje, kot so e, učinek liberalizacije trgovine s storitvami, potem transparentnost pogajanj, učinek na lokalne e, in regionalne organe in njihove pristojnosti. Eh, poročevalka eh, predlaga tudi veliko kompromisnih predlogov. Gospa Vana, želite besedo? Ja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, vsem eh, skupinam in vsem poročevalcem v senci se zahvaljujem za odlično sodelovanje in pozitivno vzdušje. Tisa je zelo občutljiva tema in ni vedno lahko najti skupna stališča kajti le ta se veliko krat razlikujejo. Vendar pa mislim, da je bilo delovno vzdušje zelo dobro. Poskušali smo najti skupne točke in skušali smo pripraviti besedilo, ki bo odražalo duh regija in ki jasno govori o pomenu vloge lokalnih in regionalnih oblasti. E, in mislim, da lahko to besedilo predstavimo. Hvala lepa, sedaj lahko glasujemo. Začeli bomo z kompromisnim predlogom številka 1 za proti zdržani sprejet. Sedaj kompromisni predlog 2. Kdo je za proti zdržani sprejet? Kompromisni predlog 3. Glasovanje po delih, ki ga zahteva poročevalka. Kdo je za prvi del? proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjen. Sedaj predlog spremembe 55. 55. Za, proti, zdržani, zavrnjen. Zavrnjen. Sedaj pa kompromisni predlog 4 za, proti, zdržani, sprejet. Potem predlog spremembe 19 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 20 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 21 za, proti, zdržani. Zdržani? Zavrnjen. Kompromisni predlog številka 5. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromisni predlog 6. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromisni predlog 7. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromisni predlog 8 za, proti, zdržani, sprejet. Sedaj gremo k predlogu spremembe 26 za, proti, zdržani, zavrnjen. Preustremembe 52 za, proti, zdržani, zavrnjen. 35 za, proti, zdržani. Vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 49 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 50 za, se upravičujem, sem spregledala 48, 48 smo pozabili. Zavrnili smo 49, zato moramo glasovati o 48, torej 48 za, proti, zdržani, zavrnjen. Sedaj pa predlog spremembe 50 za, proti, zdržani, moramo preveriti, glasujemo o predlogu 50, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja in je zavrnen. Sedaj pa predlog spremembe 51 za, proti, zdržani, sprejet. Moramo preveriti 51, prosim, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja in je zavrnen. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog številka 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 27, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 54 za, proti, vzdržani. Vzdržani? Zavrnen. Predlog spremembe 64 za, proti, vzdržani, zavrnen. Kompromisni predlog 10. Moramo glasovati ločeno. Predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 62 za, proti, zdržani, zavrnjen. In predlog spremembe 65 za, proti, zdržani, zavrnjen. In sedaj končno glasovanje o mnenju. Glasujemo elektronsko. Glasujemo sedaj. Konec glasovanja. in mnenje je sprejeto. Najlepša hvala, gospa Vala in iskrene čestitke. S tem smo zaključili jutranje zasedanje. Sedaj se bodo sestali koordinatorji. Se strinjate, koordinatorji, da bi kar takoj nadaljevali z vašim sestankom?